Dragi kolegi, prosim, da se posedete, da lahko začnemo. Gremo naprej na glasovanje. Pred tem pa še nekaj postopkovnega. Gospod Basir je prosil za besedo. Prosim, dobite besedo. Kolegi, prosim, če se lahko pomirite, da slišimo kolega. Micro. Micro. Micro. Four, three, two.

it's a, it's a, honorable chair. Gospod predsedujoči, včeraj je Sky News živahno pokazal celemu svedi,